el señor presidente. Se la sesión. Lepo pozdravljeni, spoštovane poslanke in poslanci. Odparjam sejo. Prva točka na dnevnem redu je poročilo gospoda Kabrnoha o koordinaciji sistemov socialne varnosti. Prvi ima besedo gospod poročevalec, gospod Kabrnoh za štiri minute. Dame in panove, děkuji za udelení slova. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, najlepša hvala za to priložnost, da lahko predstavim poročilo. Govorimo o predlogu uredbe o koordinaciji sistemov socialne varnosti v državah članicah. Za začetek bi se rad zahvalil poročevalcem v Senci in tudi drugim, ki so sodelovali z mano. da lahko podpremo z večino to poročilo. Cilj te uredbe je, da migranski delavci iz katerekoli države članice, dr, posebe brez državljanstva in tudi begunci so vedno zavarovani z sistemom socialne varnosti, z vsemi dožnostmi in pravicami, ki izhajajo iz teh sistemov. Ravno tako ne sme priti do tega, da bi plačevali prispevke za socialno varnost v dveh državah članicah. Poenostaviti moramo tolmačenje te zakonodaje obstajajo tri glavna področja. Definicija deleža dejavnosti in dejavnosti, ki se izvaja zunaj domače države članice. Potem imamo tudi vprašanje domače baze za člane letalske posadke. Domača baza je letališče, iz katerega najpogosteje, najpogosteje leti posadka oziroma letijo člani posadke. Tako laž, je lažje razvidno, katera zakonodaja, katere države članice velja za njih v nekaterih državah članicah poznajo dejatve za brezposelnost za samo zaposlene, v katerih državah članicah tega ne poznajo in tudi to je področje, ki ga pokriva predlog uredbe. V skladu s to uredbo bo samozaposlena oseba zavarovana za primer brezposobnosti v državi članici, kjer je ta oseba na zadnje izvajala svojo dejavnost, ona bila zaposlena. Negotovost na področju civilnega letalstva je s tem rešena ravno z opredelitvijo pojma domače baze, kjer član posadke opravlja največji delež svoje dejavnosti. Želimo zagotoviti večjo varnost večjega dela naših državljanov, to pa je zelo dobra novica za naš enotni trg. Tudi določbe glede dajatev brezposelnosti so ravno tako zelo velik napredek pri varstvu naših državljanov. Najlepša hvala, gospod Kabrno. Glede na to, da ima gospod komisar verjetno nekaj težav in ga ni, bomo dali besedo govorcem v imenu političnih skupin. V imenu skupine PPE ima besedo gospa Esaja. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Harmillista, että komissio kuuntelemaan meidän Najlepša hvala. Parlamenti on raportoja. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Res eh, je škoda, da gospoda komisarja ni. Evropski parlament je eh, zelo pozorno sprejemljal dogajanje v svetu glede te uredbe državljan Evropske unije ima pravico delati v katerikoli državi članici. To je zelo pozitiven vedik našega notrenega trga. Vendar pa obstajajo tudi izzivi zaradi razlik v sistemih socialne varnosti v državah članicah. Ravno tako moramo prepričati goljufije. Cilj tega poročila je, da posodobimo pravila za koordinacijo sistema v državah članicah, kajti zakonodaja v državah članicah eh, se je v nekaterih spre, primerjih spremenila in uredba torej določa, kateri sistem velja za določenega drža, državljana, v, ki deluje v več kot eni državi članici. Očitno je, da ni dobro, da se spremenja veljavna zakonodaja za določenega posameznika samo zato, ker dela v več kot eni državi članici. Posameznik, ki je brezposelen, ki je samozaposlen, lahko torej dobi pravico do dojatev za brezposobnost v državi članici, kjer je ta oseba delovala, čeprav takšne dojatve ne obstajajo v državi, kjer prebiva. Predlog smo prilagodili samo za primere splošne, splošnih čezmejnih delavcev čez dve leti moramo revidirati to uredbo in pogledati, če je zaradi te uredbe prišlo do težav v državah šnajc. Najlepša hvala, gospa Esaje, glede na to, da je gospod komisar že prispel, mu lahko sedaj predamo besedo. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Razprava o današnji uredbi se vrti okrog določb sistemov socialnih varnosti v državi članici, v državah članicah, o praktičnih vidikih eh, za delavce, ki delajo čez mejo. To bo smiselno samo, če bo prišlo do sprememb v sistemih. Po reviziji leta 2010 smo ugotovili, da spremembe v zakonodajah držav članic in prakse v delovanju zahteva, no, zahteva nove določbe. Predlog uredbe torej izpostavlja nove koncepte, ki ni, ne obstajajo v prejšnji uredbi. Ta predlog vpliva na praktično življenje držav članic in naših državljanov, da lahko resnično uživajo svobodo prostega gibanja. Pravica svobodnega gibanja in prebivališča zahteva določbe in pravila za to, da resnično lahko uživajo to pravico ta predlog še posebej obravnava dva občutljiva področja, področje, to je vprašanje domače baze za članje letalske posadke in pa dojatve za primer brezposobnosti za samozaposlene, ki se vrnejo v svojo državo članico, vendar pa takšnih dajatev tam ne poznajo. Tehnična vprašanja so v skladu z uredbo, ki želi zaščititi pravice zaposlenih. S tem pravice državljano dobijo več jasnosti in eh, obvezuje inštitucije k izvajanju tega zakonodajnega besedila. Poročilo gospoda Kavrnoha povdarja, da je pomembno sprejeti to uredbo v prvi obravnavi, to je postalo jasno, po pogajanjih lansko leto in zelo sem zadovoljen, da je upošteval kompromise, ko so oblikovali predloge spremem. Zelo bi se rad zahvalil poročevalcu za olajšanje sodelovanja med obima inštitucijama. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj pa ima besedo v imenu skupine SD, gospod Serkas, za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi rad čestital gospodu komisarju, službi sveta in pa gospodu Kavrnohu, da so našli rešitev in konsens pri razpravi o tej uredbi, da to uredbo lahko sprememo v prvi obravnavi, zato da bo ta čim prej stopila v veljavo. Kot smo že slišali, gre za letno revizijo in ta vključuje dve novosti, član, člen 65, ki omogoča dejatve za brezposobnost za čezmejne delavce, česar prej nismo poznali, in pa tudi člen 11, kjer se govori o domači bazi za člane letalske posadke. in eh, kajti zakonodajo o domači bazi že imamo v drugi uredbi. Veliko krat slišimo negativne kritike o Evropski uniji, danes pa vidimo primer za to, kako lahko Evropska unija olajša življenje milijonom prebivalcev s tem, da jim olajša delovanje čez meje, s tem, da omogoča sodelovanje med državami članicami, zaradi tega, ker imamo Evropsko unijo in socialni model Evropske unije ta model je zelo živ in dinamičen in je vedno boljši. To si namreč želijo in tudi zaslužijo naši državljani. Najlepša hvala. Gospod Serkas. Imamo informacije za državljane južnoevropskih držav v dvorani. Ravno kar smo izvedeli, kako se izgovarja ime poročevalca, to je Cabrnok. Tudi sam sem ime narobe izgovoril, zato se seveda opravičujem gospodu poročevalcu, vendar pa vaša imena niso najlažja za naš mediterance. Sedaj pa v imenu skupine Alde ima besedo gospa Ovir za tri minute in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, spoštovani kolegi. Pravica do prebivanja in delovanja v vseh državah članice Evropske unije je pravica evropskih državljanov. Mobilnost delavcev je eden od največjih dosežkov Evropske unije je tudi eden od stebrov enotnega trga. Naš, naših državljanov ne bo več skrbelo zaradi dajatev za brezposelnost in drugih vidikov socialnega varstva. Prejšnja uredba je bila sprejeta pred desetimi leti in naš eh, trg dela se je zelo spremenil. Ravno tako se je spremenila zakonodaja v državah članicah, zato zelo pozdravljamo posodobitev uredbe. Naša naloga evropskih poslancev je, da zagotovimo pravico da svobode gibanja v skladu s členom 48. Tako da zadovoljimo naše socialne partnerje. Dobili smo torej rešitev za pojem domače baze, dobili smo tudi dodelitev dejata za brezposelnost samozaposlenih. Zaradi teh dveh določb morajo nekatere države članice spremeniti svojo zakonodajo. Spremembe uredbe so v interesu državljanov vseh 27 držav članic, ti pa bodo veljali tudi na Islandiji, v Lihtenštajnu, v Švici in na Norveškem. Namen tega je, da nadomestimo dvostranske sporazume z enim samim zakonodajnim besedilom za to, da bodo socialne dejatve izplačane hitreje in brez ovir. Pozdravljam sprejete v prvi obravnavi in rad, rada bi se zahvalila tudi gospodu Cabrnohu in tudi drugim pročevalcem v Senci za odlično upravljeno delo. Najlepša hvala, gospa Ovir, sedaj pa ima besedo v imenu skupine zelenih gospa Lambert. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sama bi se rada zahvalila gospodu poročevalcu za ta tehnični dokument, ki je izredno pomemben za državljane Evropske unije. Kot smo slišali, imamo posodobitev enega zgodnih delov evropske zakonodaje. Zakonodajo smo revidirali, to delo smo opravili leta 2009, to pa je sedaj posodobitev. Kmalo bomo videli, kako deluje nov elektronski sistem kako se ga izvaja v praksi in upam, da bomo tako hitreje reševali težave naših državljanov. Gre za jamčenje pravic državljanov, ki delujejo čez mejo, ki delujejo na čezmejnih območjih in seveda, da jim zajamčimo socialno varnost, dajatve za brezposelnost, otroške doklade in tudi druge dajatke, dajatve. To je zelo pomembno zaradi tega, ker imamo rezultat, ki je zelo prijazen do državljanov. Tega pa smo dosegli celo v prvi obravnavi. Torej, sedaj pokrivamo pravice posameznikov v sistemih socialne varnosti. Veliko krat so podjetja želela prihraniti pri stroških in eh, skušali ugotoviti, kje je najceneje registrirati državljane, v katerem socialnem sistemu. Eh, z veseljem ugotavljamo, da smo odpravili to vrzel in pravno lukno v tej uredbi. Tako se lahko nekdo znajde registriran v sistemu socialne varnosti v državi, kjer enostavno nima nobenih stikov In to lahko pripelje do zmede in do veliko težav za posameznike, kot tudi za podjetje, čeprav meni, da je s tem prihranila veliko za podjetje in tudi za delničarje. Z veseljem ugotavljam, da smo dobili tudi opredeljen pojem domače baze, da je sedaj usklejen tudi z drugo zakonodajo, da je postalo jasno za posameznike, kje so registrirani in katere pravice lahko pripeljejo pričakujejo. Dobili smo zelo dober rezultat in zelo smo zadovoljni, da smo ga sprejeli v prvi obravnavi. Najlepša hvala, gospa Lambert. Sedaj pa ima besedo v imenu skupine EKR gospa Jana Kodakis. Najlepša hvala. V teh težkih gospodarskih časih bi Evropska unija morala olajšati delovanje našim podjetjem. Tudi sama sem bila podjetnica, zato vem, da je naravno, da podjetja želijo zmanjšati svoje stroške. Zelo pomembno pa je, da se podjetja ne izognejo obvezam do plačevanja socialnih dejatev. London je najpomembnejša destinacija za investicije v Evropski uniji. Tuje naložbe so ključnega pomena za uspeh Londona. Ko podjetja kot so Microsoft ali Sony vlagajo v Londonu, je jasno, da more plačevati tudi v socialni sistem Združenega kraljestva. To velja tudi za tiste, ki delajo v naši, naši državi. Obstajajo pa vrzeli za člane posadke letalskih družb. Nekateri piloti, člani posadke, ki delajo v Belgiji, v Franciji, v Španiji in tudi drugih državah, so plačevali socialne prispevke na Irskem, kjer je registrirana letalska družba. S te uredbo bomo odpravili socialni dumping in obvezali podjetja in uh, delodajalce, da plačujejo dajatve in prispevke, kjer to morajo početi. S tem smo odpravili pravne lukne in vrzeli in eh, s tem eh, zelo storili velik napredek za sisteme socialnih varnosti v državah članicah. Najlepša hvala. Gospa Jana Kodaki, sedaj pa v imenu EFD, gospod Šiman. Gospod predsednik, Najlepša hvala. Poročilo se nanaša na koordinacijo sistemov socialne varnosti. Mi podpiramo take rešitve, ki zagotavljajo enakost našim državljanom tudi na trgu dela. In zaradi tega so tu te spremembe predpisov, ki naj bi šle v to smer, da zagotavljajo večjo mobilnost delodajalcev in delojemalcev. Te osebe naj ne bi bile vezane na kraj zadnje zaposlitve. Boljša koordinacija sistemov socialne varnosti lahko eh, zagotavlja tudi uporabo načela ustrezne zaščite delavcev in tudi eh, mnenje komisije v zvezi z napotenimi delavci eh, je zelo pomembno. Eh, tu gre za cel milijon evropskih državljanov, ki gredo delat v tujino. In mi moramo seveda ohranjati neko ravnovesje med temi temami. To potrebujemo v današnji krizi, kjer. Se mora Evropa bojevati tudi proti konkurenci z drugih celin. Najlepša hvala, gospa Zuber, dve minuti. Najlepša hvala. Torej, samostojen obmejni delavec, ki obsta, eh, postane brez eh, posle naj bi od pristojne države članice dobil dajatve za brezposelnost. To je dejansko napredek. Torej, mi eh, bi morali dejansko uporabiti bolj napredne predpise, kadar eh, so v določeno zadevo upleteni dve državi članici. Vendar pa imamo tudi tako imenovane navidezne samozaposlene in te navidezne samozaposlene zaposlenosti ne bi smeli dovoljevati, to bi morali eh, prekiniti in zato seveda potrebujemo ustrezen nadzor. Ta je zelo pomemben. Potem pa še neka sprememba. Eh, delavci letalskih družb eh, naj bi plačevali prispevke tam, kjer jih dejansko tudi uporabijo, kjer delajo. To je seveda tudi treba ustrezno nadzorovati. Treba je preprečiti beg eh, socialnih tajemnic dajatev. Kolegice in kolegi, ne opozorim še na naslednje. Sedaj se soočamo z velikim napadom na portugalski sistem socialne varnosti in mi želimo opozoriti na to, da so priporočila za harmonizacijo sistemov socialne varnosti in zelo uh, pomembni, uh, zlasti tam, kjer uh, hvalijo uh, zasebne sisteme zavarovanja, kaj ti na portugalskem zmanjšujejo socialne. Uh, dajatve, nočemo pa sprejeti privatizacije, želimo javni sistem solidarnosti. Najlepša hvala, gospod Suber. Sedaj ima beseda v imenu neodvisnih poslancev, gospa Verta. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Nova uredba prinaša pravzaprav jasnost za vse deležnike, se pravi za podjetja, za varovalnice, zlasti pa seveda za državljanke in državljane. Zelo pomembno je, da se upošteva posebna situacija mobilnih. Eh, in obmejnih delavcev in take potrebujemo sedaj v Evropi. Vse to je bolj socialno pravično, ne povzroča večjih stroškov, prinaša pa večjo socialno varnost in preglednost in jasnost. Dva vidika se mi zdita zelo pomembna. Prvič, sedaj imamo jasno opredelitev pojma bistven delež v 13. členu in potem pa imamo tudi natačno opredelitev domače baze. To je zelo pomembno za uh, uh, leteče osebje letalskih družb. Treba je seveda imeti preračunljivo situacijo za eh, sodelavce in tudi za podjetja in hvala lepa poročevalku in tudi vsem. Moža. Najlepša hvala, gospa Wertmann. Sedaj ima na sklep eh, govornikov v lastnem imenu. Besedo ima gospod Ri. Eh, Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Marsikaj je že bilo povedano v tej razpravi in teh stvari ne bi rad ponavljal poročevalcu. Pa se želim zahvaliti za obsežno dobro sodelovanje. Mi poslanci eh, se soočamo eh, z državljani in njihovimi vprašanji, češ eh, kaj počnemo v parlamentu in če želimo pokazati, kako koristno je naše delo in delo komisije, potem je ta razprava ravno pravšnja. Na vides gre tu samo za tehnično vprašanje, vendar s tem tehničnim vprašanjem lahko pokažemo, da z dobrim in smiselnim sodelovanjem lahko pomagamo eh, državljanom, ko ponujajo čezmejno svoje storitve in sprejemajo tudi čezmejno eh, delo in na ta način eh, ohranjajo svoje socialne dajatve in storitve. Eh, prednost eh, te skupne konsultacije in tega skupnega dela je naslednje. Naše delo upošteva delo komisije, izkušnje držav članic in tudi poslanci so bili pripravljeni, eh, da že v prvi obravnavi odgovorijo na pomembna tehnična vprašanja. Imamo številne nove modele zaposlitve, imamo bolj mobilne eh, oblike zaposlovanja kot eh, v preteklosti in zaradi tega moramo tudi prilagoditi pravni okvir za to, da bomo eh, lahko jasno obravnavali pač te nove modele zaposlitve. In mislim, da je to odličen primer reševanja problemov. Če lahko najdemo nove modele in nove rešitve, potem je to pravi pristop, eh, tudi nova pravila za domačo bazo članov eh, letalskih družb je zelo kreativna rešitev za eh, civilno letalstvo. Zahvaljujem se za dobro sodelovanje in upam, da bodo naše rešitve koristne. Prav gotovo se bomo še dosti krat v tej hiši soočili z vprašanjem koordinacije. Hvala lepa, gospod Öri. Besedo ima gospa Steinrup za eno minuto. Hvala lepa, tudi jaz se zahvaljujem poročevalcu in tako kot govorniki pred menoj. Pozdravljam to uredbo, o kateri bomo danes eh, glasovali. Eh, evropski notranji trg eh, prinaša mnoge prednosti za delavce, žal pa so izkoriščali določene vrzeli v zakonodaji pri čezmejni mobilnosti in eden izmed takih primerov je tudi letalstvo. Letalske poti so bile ponavadi tako urejene, da so socialno zavarovali posadko tam, kjer je bilo najcenejše za letalsko družbo. S tem je prišhajalo do dumpinga pri plačah na socialnem področju in kot evropski socialni demokrati smo se tudi zato zauzemali za to, da bodo letalske posadke zavarovane eh, in obdavčene tam, kjer je njihova domača baza. In to je seveda tudi koristno eh, za vse nas. Torej, nihče v socialni Evropi ne sme eh, izkoriščati prednosti Evrope, hkrati pa ne izpolnjevati obveznosti. Najlepša hvala, gospa Steinruck. Besedo ima gospod Šarnecki za minuto. Eh, gospod predsednik, gospe in gospodje. To poročilo je predstavil kolega iz iste politične skupine. Že zaradi tega bi lahko hvalil poročilo, vendar obstajajo tudi vsebinski razloge za to, da pohvalim to poročilo. Naj spomnim se na to, eh, kakšna je bila eh, Hipokratova prisega primum non nocera. Torej, najpomembnejše je, da ne delamo škode, da ne škodujemo. Se pravi, v tej razpravi ne bi smeli govoriti samo o zaposlenih, temveč tudi o podjetjih, ki zaposlujejo te osebe. V časih krize moramo ravnati previdno. Vse spremembe morajo biti ugodne tako za zaposlene kot tudi za podjetnike. Če eh, skrbimo za eh, podjetnike, in delavce, potem bomo eh, šli po pravi proti. Ďakujem. Gospod Paška. Vsi, eh, vážený pán komisár, jedno zo základných... Eh, gospod predsednik, gospod komisar, eden izmed osnovnih pogojev za dobro delovanje prostega pretoka delovne sile v Evropski uniji so tudi pravila o harmonizaciji oziroma koordinaciji sistemov socialne varnosti držav članice. Eh, pravila, ki sedaj veljajo, temeljijo na uredbah 833 in 987. In eh, sedaj eh, želi komisija to spremeniti in uredbe morajo pač ustrezati spremenjeni socialni resničnosti v državah članicah. Za naše državljane je zelo pomembno, da se Eh, ustrezno spremeni eh, člen 13.1 eh, iz uredbe 883. Gre za zaposlene, ki delajo v večjih državah članicah in ki delajo za različne delodajalce. Eh, torej, ta pravila eh, ščitijo pravice eh, samozaposlenih, ki zgubijo svoje delo in to je seveda velika zaščita za te osebe v okviru velikih sprememb na trgu dela. Hvala lepa in sedaj gospod Obermajer. Hvala lepa, gospod predsednik. V teku globalizacije nastajajo nove oblike zaposlovanja. Pomislimo tudi na letalski eh, promet, eh, ki ima pač svoje storitve v različnih državah eh, in letalske posadke seveda ne smejo pravzaprav biti na slabšem, kar zadeva socialno zavarovanje. Nikakor pa seveda ne moremo predpisati, kakšne naj bi bili eh, prispevki eh, za eh, tujce, eh, kot naprimer v Avstriji. Torej v Avstriji so hoteli pač plačevati francoskemu državljanu pomoč za brezposelnost, ker so pač napake interpretirali Eh, zakonodajo. To bi lahko privedlo do novega socialnega turizma v Evropi in sicer, da bi ljudje šli tja, kjer bi lahko prejemali više socialne dajatve. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Obermajer. Besedo ima gospod Kristensen za eno minuto. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik če želimo imeti skupni trg s prostim pretokom eh, blaga, storitev, delovne sile in naj bi ta trg deloval, potem mora tudi dobro so, eh, delovati eh, trg socialnega zavarovanja. Zaradi tega je treba tudi koordinirati pravila. Zaposleni delavci ne smejo imeti težav, kadar pač se odločajo za delo v različnih državah. Ne sme se dogajati, da morajo zavrniti delo, ker ne poznajo socialnih pravic. Spremenjena so tudi pravila za obmene delavce, se pravi, socialno zavarovani so tam, kjer opravljajo svojo primarno dejavnost. Če ima nekdo 25-odstotno eh, dejavnost, v državi, v kateri tudi živijo, se lahko odločijo za zavarovanje v tej državi. Dobro je tudi, da so jasno predeljena pravila za letalske eh, posadke, se pravi, da ne morejo izbirati tiste države, kjer je najcenejše socialno zavarovanje. Za napotene delavce moramo še najti jasna pravila, vendar v teku tega leta jih bomo prav gotovo še dobili. Hvala lepa, gospod Kristensen. Sedaj gremo na sklop Catch the Eye prvi ima besedo gospod Mikolašik za minuto. Senor presidente, kolegyňa kolegovia, ja chcem veľmi oceniť výborný... Najlepša hvala, kolegice in kolegi. E, res želim pohvaliti odlično delo gospoda Cabrnoha. E, povezoval je številne politične skupine, to je zelo pomembno pri takih besedilih. E, ta uredba namreč je jasna pomoč za ljudi v Evropi. Moramo pač na imeti jasna pravila za socialno zavarovanje. In to je nekaj, kar mi lahko sedaj ponudimo našim eh, državljanom. Vesel sem, da smo razčistili številna vprašanja, naprimer vprašanje obmejnih delavcev. To je zelo pomembno. To so osebe, ki delajo v eni državi, eh, eh, živijo v eni državi, delajo v drugi državi, vendar to, tu imamo še drugačne primere. Naprimer, imamo številne ljudi, ki celo delajo v različnih, v večjih državah članicah. In situacija mora biti jasna glede socialnega zavarovanja, kako je naprimer s socialnim varstvom letalskih posadk in podobno. Potem pa je tudi pojem domače baze zelo pomemben. Treba je vedeti, kje se plačujejo prispevki. Eh, na ta način stvari postanejo bolj pregledne in to je seveda zelo pomembno za eh, delodajalce, ki morajo seveda tudi vedeti, kje uplačujejo prispevke za svoje zaposlene. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj ima besedo gospa Časloveka. Jak slušnje zauvaža... Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Evropska komisija je opozorila na to, da se je v zadnjih letih zakonodaja spreminjala v eh, državah članicah, kot tudi socialno eh, obnašanje državljanov. Vse več je delovnih migrantov v državah eh, Evropske unije in več je situacij, ko podjetniki delajo v različnih državah, članicah. Vse te spremembe niso posledica zgolj gospodarske krize te spremembe so posledica tudi spreminjanja eh, delovnega eh, okolja. Naši državljani morajo biti mobilni, vendar situacija se stalno spreminja. Mi ne moremo napovedovati eh, situacije na trgu dela čez deset let. Nastajajo novi poklici. Eh, državljani postajajo čedalje bolj mobilni in v prihodnje eh, Eh, bo to za sabo potegnilo še mnoge druge spremembe in zaradi tega moramo tudi razmišljati o tem, kako naj še naprej koordiniramo sisteme socialne varnosti, zato da bi ostali stabilni. Najlepša hvala, gospa Jazlovecka. Sedaj pa ima besedo. Besedo ima Eh, eh, hvala lepa, gospod predsednik. Eh, zahvaljujem se poročevalcu zlasti za tisti del, ki se nanaša na spremembe Eh, sistemov socialnega zavarovanja. Eh, to je zelo pomembno za naše eh, države članice. Zelo podpiram spremembe, ki krepijo prosti pretok naših državljanov. Situacija, ko samo zaposlena oseba dela v neke države članice in ima pravico do dajitev, se preseli v drugo eh, državo članice in izgubi eh, to pravico, te pravice. To je situacija, ki jo seveda ne moremo sprejemati v eh, strpni Evropi. Tudi sodišče Evropskih skupnosti je potrdilo, da osebe, ki so postale brezposelne v eni državi in se Eh, napotijo v drugo državo članico, da bi tam poiskali eh, delo, da imajo še naprej pravice do dajatev. Zlasti Uh, hvala lepa. Sedaj pa ima besedo gospa Bašesko za mnenje. Vam mulțumesc foarte mult, domnule președinte, susțin. Uh, hvala lepa. Gospod predsednik, tudi jaz podpiram pravila za harmonizacijo sistemov socialne varnosti. Na ta način se izboljša zakonska plat socialne varnosti. Eh, tudi nacionalno zakonodajo je treba prilagoditi eh, tudi v skladu s najnovejšimi spremembami na področju mobilnosti obmejnih delavcev. Treba je torej zagotavljati mobilnost vsem državljanom Evropske unije. Romunski in bolgarski delojemalci trpijo bolj kot drugi državljani Evropske unije eh, zaradi omejitev na eh, zelo konkurenčnem trgu eh, delu. Tu imamo pravzaprav neko pretirano konkurenčnost, poenostavljanje pravil, zlasti za socialne dajatve, za primer brezposelnosti tudi potrebujemo. In eh, podpiram eh, spremembe člena 65 in pravila eh, izboljšujejo prav, eh, situacijo, pričo tudi nove socialne resničnosti. E eh, hvala lepa. Harmonizacija sistemov socialne varnosti seveda ne pomeni harmonizacije sistemov dejatev. To bi bilo nedosegljivo. Gre za harmonizacijo dostopa do sistemov za vse državljano. Kaj to pomeni? Mnogi. Eh, Eh, mnoge osebe, ki gravitirajo, eh, bi se lahko potem odločali za najbolj ugodne sisteme. Eh, v Združenem kraljestvu mnoge osebe še naprej čakajo na seznamih za to, da bi dobili socialno stanovanje. Drugod pa je teh stanovanj dovolj in mnoge osebe bi pač lahko prišle na ta način do stanovanj, ne da bi karkoli vplačale v sisteme. Torej, treba je seveda tudi upoštevati dejstvo, da sistemi niso recipročni. E, torej, nihče ne bo e, v Združenem kraljestvu, naprimer, prejemal socialnega stanovanja, če ni vplačeval davkov kar nekaj časa. Najlepša hvala, gospod Batten, sedaj pa gospod Lumen. Hvala, gospod predsednik. Eh, hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Eh, pozdravljam poenostavljanje, eh, ki smo ga dosegli s to spremembo uredbe. Kot veste, se dolgo časa že zauzemam za fleksibilen pristop, kajti to je koristno za državljane. Na ta način stvari postajajo bolj enostavne in ustrezajo bolj potrebam državljanov. Koordinacija sistemov socialne varnosti je korak naprej. Eh, v tem kontekstu, naprimer, kar zadeva delovna mesta in tudi prosti pretok državljanov. Eh, uredba 883 eh, eh, iz 2004 in tudi druga uredba morata biti prilagojeni sedanji situaciji. Tudi države članice in njihove vlade morajo nekaj postoriti in sicer morajo zagotavljati dobro delovanje sistemov socialne varnosti in morajo sodelovati med seboj v smislu teh uredb zaradi tega, da bodo tudi storili nekaj pozitivnega za svoje državljane, tudi za tiste državljane, ki ne delajo več v njihovi državi članici señora Fla- Najlepšia chvála. Sedaj pa ima besedo gospa Flašikova. Pekne pán predsedajúci, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Najlepšia chvála, gospod predsednik, gospod komisár, kolegice in kolegi. Ti predlogi o koordinaciji sistemov socialne varnosti eh, želijo eh, modernizirati eh, zakonodajo skupnosti in Eh, na to vplivajo tudi spremembe v socialni resničnosti. Mi se moramo odzivati na te spremembe v realnem življenju in zaradi tega moramo modernizirati tudi te pravice. Eh, če oseba dela v dveh ali večjih državah članicah, krati je seveda zelo pomembno, kje eh, opravlja oseba pretežni del svoje dejavnosti in treba je upoštevati različne pogoje profesionalne eh, dejavnosti, eh, zlasti pri zelo mobilnih eh, delavcih. Samo zaposleni morajo seveda tudi prejemati dajatve v skladu s pravili države članice zaposlitve. In ko se te osebe vrnejo v svojo domovino, morajo seveda imeti dobre možnosti za integracijo v domači trg dela. Najlepša hvala, gospa Flašikova. Sedaj pa ima besedo gospod Brons. Eno minuto. Debated, roads... e, torej, e, tu Eh, poti v parlamentu očitno vse vodijo v isto smer, globlja in še večja politična integracija. V preteklosti smo govorili o pravici pretoka delovne sobe in e, delovne sile in potem, ko dela ni bilo več, so se osebe vrnile domov. To je bila tudi neka varnostna mreža za hudo krizo. E, vendar motivacija sedaj ni pod moč ljudem, temveč krepitev političnih ciljev. Eh, brez take koordinacije pravi eh, poročevalec eh, se ogroža svobodni pretok ljudi. Tu ne gre za željo samo za poslenih, da delajo v tujini, temveč gre pravzaprav za dolgoročni projekt, da se jim to omogoči. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo gospod komisar Laslandor. Hvala lepa, gospod predsednik. Predlog, o katerem razpravljamo danes, temelji na obstoječej zakonodaji, po kateri imajo eh, državljani Evropske unije pravico do socialnih dejatev, ko se selijo iz države v državo članico. Eh, tu potrebujemo seveda praktične rešitve v tej eh, komplicirani situaciji. E, tu imamo sklice na različne dosjeje, naprimer na napotene delavce in podobno. Vse to nam pomaga in pozorno sem poslušal tudi o vplivu na socialna stanovanja, na brezdomce e, in podobno. Vendar eh, predlog, o katerem danes razpravljamo, predvideva tehnična pravila za eh, koordinacijo socialnega varstva in dela samo tisto, kar je res potrebno za eh, koordinacijo sistemov, se pravi v meri, ki je potrebna res za vsakodnevno življenje. Eh, torej, veselimo se dejansko sprejema tega predloga v prvi obravnavi. Hvala lepa. Hvala, bravo, Najlepša hvala, gospod komisar. Besedo ima poročevalec, gospod Cabrnok. Eh, Dame in panove, ja bi htjel. Hvala lepa. Eh, res bi se rad eh, vsem zahvalil za vašo podporo in hvala lepa tudi komisiji in svetu. Kot ste slišali, se vsi zauzemajo za te spremembe, ki niso zgolj tehnične, temveč tudi politične narave. Ta predlog podpira temeljne svobode, eh, eh, prosti pretok ljudi, kapitala, samozaposlenih, poenostavlja stvari, postaja Eh, vse bolj jasno, razumljivo. Naša naloga je, da ustvarimo zakonodajni eh, okvir za podjetništvo. Mi ne želimo obremenjevati eh, držav članic še več birokracije. Države članice Eh, ohranjajo še naprej svoje eh, pravice in pristojnosti na področju socialnih sistemov. Tu ne posegamo v proračune držav članic in tudi ne ustvarjamo nerealističnih pričakovanj. Tu iščemo tudi pravo ravnovesje med pravicami in dožnostmi zaposlenih in delodajalcev. Se pravi, podpiramo osnovna načela Evropske unije, kot menimo, da bi pač morala delovati. Istarje. Gospa Jazloveska je prosila za besedo. So Rada bi govorila v okviru naslednje točke, zato sem dvignila roko. Za naslednjo točko. Aha, že vnaprej ste prosili za besedo. Dobro, zapisali smo si to. Bien, pues, um, cerramos tem je razprava zaključena. Glasovanje o tem poročilu bo danes ob pol dvanajstih. Sedaj pa imamo kratek odmor, kratko prekinitev do desetih. Dve minuti odmora samo.